17. Eh, zapisnik za dne 1. in 2. februarja je na voljo. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem je zapisnik sprejet.